gospa Annelies Dotz, gospa Vicky Ford, gospod Azal Khan in gospod Andrew Lewis so bili eh, izvoljeni kot eh, poslanci v nacionalnem parlamentu in Evropski parlament tako ugotavlja, da so njihovi sedeži eh, prazni od dne 9. junija 2017 naprej v skladu s poslovnikom Evropskega